Evropska unija se mora razvijati kot eh, mirovni projekt. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod eh, komisar. S tem je razprava o tej točki dnevnega reda zaključena. Šlo je za prihodne zakonodajne predloge za ekonomsko in monetarno unijo. Imam nekaj sporočil. Ne, ne, razprava je zaključena skupina SND eh, je podala predlog nominacij za odbore in pa parlamentarne delegacije in ta seznam bomo vključili v zapisnik eh, tega zasedanja. Če ne bo nobenih pripomp, eh, bodo ta imenovanja sprejeta. Sedaj pa prehajamo k razpravi o socialnem stebru ekonomske in monetarne unije. Gre za izjavo komisijo, tako da vam kar predajem besedo, gospod komisar. Uh, gospa predsedujoča spoštovani poslanci evropska komisija kot kolegi pod vodstvom predsednika barossa pripravlja predloge za okrepitev socialne dimenzije eh, ekonomske in monetarne unije še prav posebej se osredotočamo na vprašanja ki so neposredno pomembna za učinkovito delovanje evroobmočja pri čemer pa seveda upoštevamo tudi širšo socialno agendo za celotno Evropsko unijo, unijo 27 držav članic. Glede na dolgotrajno recesijo in visoko brezposelnost eh, v številnih državah članicah Evropske unije moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi se uspešno soočili z krizo na področju brezposelnosti. Vse države članice morajo vsaka zase in tudi skupaj eh, poskrbeti za uspešno soočanje z eh, skupnimi izzivi. Evropska komisija se osredotoča predvsem na oživitev gospodarstva, na vzpostavitev pogojev za trajnostno rast in za ustvarjanje novih delovnih mest. Gospodarska politika se mora osredotočiti na to, eh, davčna politika se mora osredotočiti na konsolidacijo javnih sredstev kljub temu, eh, da imamo kar nekaj težav v trenutni gospodarski situaciji. Zagotoviti moramo eh, novo, nove gospodarske dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih mest. Osredotočiti se je potrebno predvsem na brezposelnost med mladimi in zaradi tega je pomembna pobuda eh, schema za zagotovila za mlade v okviru ekonomske in monetarne unije se osredotočamo predvsem eh, na boljšo integracijo eh, leti v gospodarsko upravljanje. Recimo potrebno je ukrepiti nadzor nad socialnim eh, razvojem in pa nad ustvarjanjem novih delovnih mest v evropskem semestru. Poleg tega bi lahko tudi scoreboard oziroma indikator napredka služil temu namenu potrebno se je eh, osredotočiti na strukturo uh, tega postopka, hkrati pa je potrebno identificirati tista uh, področja, ki bi najbolj pripomogla k izboljšanju socialne situacije in pa k ustvarjanju novih delovnih mest. Boljši sistem nadzora bi lahko omogočil boljšo koordinacijo politik, kar bi pomenilo uh, pravi časni odziv in pa tudi boljšo vključitev eh, socialne komponente v gospodarsko politiko. Več lahko storimo tudi, kar zadeva dodeljevanje finančnih eh, sredstev znotraj Evropske unije. Na ta način bi lahko eh, izboljšali situacijo v tistih državah članicah, ki so v obdobju, v težavnem obdobju tranzicije. V prvi vrsti se je potrebno seveda soočiti z eh, revščino in pa socialnim izključevanjem. Novi programi strukturnega sklada eh, bi lahko izboljšali socialno dimenzijo. Pri tem je seveda potrebno poskrbeti za boljšo oceno eh, znotraj ekonomske in monetarne unije, ko gre za dodaljevanje eh, sredstev in ko gre za izvajanje priporočil eh, za posamezne države članice. Potem pa je tukaj še poglobitev ekonomsko-monetarne unije, ki zahteva seveda tudi dobro povezan trg delovne sile in pa okrepljeno mobilnost znotraj Evropske unije to je ključnega pomena za dobro delovanje notranjega trga. Le na ta način bomo lahko izboljšali tudi situacijo na področju zaposlovanja. Zmanjšati moramo stroške, eh, mobilnosti eh, in na ta način eh, zmanjšati tudi ovire, ki nastajajo pri prostem pritoku. To bi eh, predvsej zmanjšalo brezposelnost med mladimi in Evropska komisija je podala kar nekaj pomembnih predlogov na tem področju. Računam seveda na vašo podporo in tudi na podporo sveta. Gospa predsedojoča, spoštovani poslanci, verjamemo tudi, da je potrebno v večji meri vključiti socialne partnerje. Eh, ko razpravljamo o prihodnih politikah, to je ključnega pomena za okrepitev socialne dimenzije eh, ekonomsko-monetarne unije. Na ta način bomo lahko ukrepili tudi politično koordinacijo na ravni Evropske unije. Zaradi tega moramo okrepiti socialni dialog tako na evropski, kako tudi na nacionalnih ravnih. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod eh, komisar. Sedaj pa v imenu poslanskih skupin, najprej gospod Mann v imenu ELS. Hvala lepa, gospa predsedojoča, drage kolegice in kolegi. Gospod komisar, povsem pravilno ste opozorili na to, komisar Rin, da moramo skupaj najti pot iz recesije. Države članice ne smejo zgolj podajati praznih obljub, ampak morajo poskrbeti tudi za konkretna dejanja. Imamo evropski semester, ampak ta bo uspešen le, če ga bomo nadgradili in izvedli. To je ključnega pomena. To pa je mogoče le z eh, večjo vključitvijo Evropskega parlamenta. Uspešna ekonomska in monetarna unija je predpogoj za dobro delovanje notranjega trga. V tem okviru pa eh, potrebujemo tudi trdno valuto, trden evro, kajti ta je ključnega pomena za eh, pozitiven učinek na ustvarjanje novih delovnih mest in eh, na pridobivanje ulagan. Na ta način bomo lahko uspešno financirali socialni sistem in poskrbeli za večjo blaginjo v Evropski uniji tukaj gre za komponente, ki so med seboj tesno povezane. Da bi lahko uresničili naše cilje, moramo uh, poskrbeti uh, za to, da ne bo več nasprotovanja med vrčevanjem in rastjo. Zato pa bo potrebno še veliko razprav države članice morajo zmanjšati zadolženost eh, in izvesti reforme, če tudi eh, so te reforme včasih zelo boleče. Če privrčevana sredstva potem namenimo za izobraževanje, eh, za prihodne projekte, potem mislim, da bomo lahko stisnili zobe in te reforme izvedli. Nekatere države članice so jih že izvedle, druge pa se jim žal ne bodo mogle izogniti. Poleg tega se želimo posloviti tudi od negotovih eh, delovnih mest. Deliti moramo s tistimi, ki živijo v revščini, možnost eh, moramo dati eh, tistim, ki so v tej družbi prikrajšani, tukaj menim predvsem na mlade. Poleg tega moramo pomagati tudi socialno izključenim imamo uh, namreč finančne instrumente, ki smo jih sprejeli skupaj, imamo Evropski socialni sklad, eh, ki ga nikakor ne smemo omejiti. Namreč Evropska unija ne temeljile na konkurenčnosti med uh, uspešnimi podjetji na mednarodni ravni. Potrebujemo tudi zadosten prostor za socialno politiko v Evropski uniji državljane moramo vključiti v izobraževanje, v trg delovne sile, kajti le na ta način eh, bo ekonomska in monetarna unija uživala podporo, ki si jo že dolgo zasluži. Hvala lepa, gospa Berec je naslednja na vrsti za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar. 14. Mm, marca ste dobili nalogo, da eh, pripravite načrt za ekonomsko in gospodarsko unijo in sicer skupaj z gospodom Van Rompojem. Ta naj bi temeljila na štirih elementih. Komisija je predložila dva predloga. Eh, vendar pa ni predložila besedila, na katerega čakamo eh, in ki bi vključevalo socialno komponento. Sedaj pa si pogledajmo, kakšno je stanje na področju brezposelnosti v Evropski uniji. To kaže, kako zelo neuspešna je vaša politika. Eh, da niste vključili socialne politike v ekonomsko in monetarno unijo, kaže na neuspeh predsednika Barosa. Torej, kot predsednika Evropske komisije. Ne bomo našli poti iz krize, kajti tukaj ne gre zgolj za makroekonomska eh, neravnovesja. Ne moremo se osredotočiti zgolj na javni primankljaj in na zadolženost, tudi socialne, socialne razlike so enako pomembne. Iz eh, ZDA smo prevzeli samo eh, najslabše, kaj če bi tudi najboljše. Tam so uvedli elemente stabilnosti eh, na eh, področju eh, socialne dimenzije. To zahtevamo tudi od vas. Ne bomo uspešni, če ne bomo socialne dimenzije postavili v osredje. Potrebujemo avtomatični stabilizator, kot v Združenih državah Amerike. To bi, bila, to bi bil ustrezen ukrep in na ta način bi se lahko uspešno soočili tudi z socialnimi neravnovesji po drugi svetovni vojni smo se tudi znašli v krizi. In uh, to krizo smo uspeli premagati zaradi načela socialne države. Če bi gospod Baroso uvedel eh, nekaj podobnega, eh, bi lahko tudi sedaj bili na boljši poti. Ne vem, če vam lahko zaupamo, ampak mislim, da mora Evropska komisija uvesti nekaj podobnega, kot je avtomatični stabilizator. Ta eh, komisija mora pripraviti eh, osnovo za prihodnji mandat in sicer za zeleno knjigo. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod komisar, mislim da se vsi zavedamo, kako zelo pomemben je socialni steber. E, vendar pa o tem zaenkrat le govorimo, ni pa še prišlo do konkretnih dejanj. E, socialna dimenzija je ključnega pomena za verodostojnost projekta Evropske unije in pa tudi za sprejemljivost e, ekonomske in monetarne unije. To bomo lahko dosegli le, če bomo okrepili solidarnost. Res je, ampak ustrezni koraki še niso bili eh, sprejeti. Veliko govorimo o fiskalni disciplini, eh, bolj malo pa o solidarnosti, eh, recimo, ko gre za številne brezposelne grške, drž grške državljane, ki potrebujejo našo podporo ali pa za številne brezposelne mlade v Evropski uniji. Eh, kaj se dogaja na področju eh, sklada za odpuščene delavce. Eh, pogajanja potekajo in skušamo doseči sporazum, vendar pa ni nobenega pravega napredka. Potem je tukaj sklad za najbolj prikrajšane v Evropski uniji. Tudi tukaj so se zadeve zaustavile v svetu. Medtem pa se številni državljani Evrope vsak dan srečujejo z revščino in z pomankanjem. In ne morem verjeti, da svet eh, Evropske unije pravi, ne, mi se ne bomo ukvarjali s tem projektom, eh, to mora potekati na ravni držav članic. Kakšno sporočilo je to za državljane, eh, državljane Evropske unije? Vključitev socialnega sklada v ekonomsko in monetarno unijo, to je le priporočilo kaj, eh, kakšno sporočilo je to spet za vse mlade, ki so brezposelni v Evropski uniji. Evropske inštitucije ne sodelujejo, da bi rešile te probleme. Ja, gospod komisar, eh, zapis je že pravilen in eh, tudi vaše izjave lahko podpremo, ampak eh, če pogledamo dejansko situacijo, vidimo, da obstaja velika razlika med eh, obljubami in pa med konkretnimi dejanji. Najlepša hvala, gospa Kornilisa ni naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Gospod Andor je 7. maja imel zelo dober govor o tem, kaj je potrebno storiti. Dejal je, da potrebujemo več solidarnosti. Mm, drugim lahko pomagamo le, če imamo skupno prihodnost in s tem se povsem strinjam. Že tri leta se zauzemamo za uh, večjo proračunsko disciplino. Uh, Eh, za okrepljeno varčevanje, pri tem pa smo pozabili na solidarnost. Pozdravljam načrt eh, za eh, blažilce fiskalnih pretresov, ampak pri tem ne moremo pozabiti na socialno dimenzijo. Ne moremo se boriti zgolj z makroekonomskimi neravnovesji, ampak tudi z socialnimi neravnovesji. In obžalovanja vredno je, da Evropska komisija tega ni dovolj upoštevala v okviru šestorčka. Eh, indikator napredka eh, vsebuje številne socialne elemente. Eh, ta indikator miri razlike na socialnem področju, razlike v plačah in tako naprej ampak eh, nobenega konkretnega premika ni bilo na tem področju. Razlike se le še eh, povečujejo in zato menim, da ta dva procesa ne, morejo, ne moreta potekati ločena. Tukaj mislim na postopek za boj proti makroekonomskim neravnovesjem in eh, po drugi strani za postopek proti socialnim neravnovesjem, z čudovitimi kriterijami, z metodo skupnosti in tako naprej, ki pa pravzaprav nikomor ne služi. Ali bo socialni stebr spet eh, neka podobna simbolika ali bo tukaj šlo za dejansko sodelovanje? Ali bomo dobili dejanski. Eh, scoreboard za socialno področje, ki bo vključen v ekonomsko in monetarno unijo. Hvala lepa, gospa Bizota. Najlepša hvala. 15. maja je Eurostat objavil podatke, ki zelo jasno kažejo na to, kakšna je situacija. Prišlo je do uh, močne recesije eh, v Evropski uniji, še prav posebej v evroobmočju. Evropska unija se nahaja v veliki krizi, eh, grozi ji propad evra in eh, države članice se soočajo z zaskrbljenostjo svojih državljanov. Številne šole nimajo niti dovolj sredstev za fotokopije, številne bolnišnice nimajo dovolj eh, sredstev za osnovne storitve v mojem uh, volilnem okrožju uh, je uh, eh, 700 tisoč uh, revnih družin. Torej gre za resno situacijo, gre za številne tragedije posameznikov, gre za številne brezposelne osebe, torej vrčevalna politika nikakor ni uspešna. Številne države članice so se znašle v poglobljeni krizi, zaradi tega mora Evropska unija najti dovolj poguma, da poskrbi za konkretna dejanja in da se ne osredotoči zgolj na prazne besede. Izkoreniniti je potrebno razlike, ki obstajajo na eh, davčnem eh, in pa gospodarskem področju med državami članicami hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na socialno dimenzijo. Najlepša hvala, gospa Bicoto. Gospa Matijas je naslednja na vrsti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa, gospod komisar, bodimo pošteni. Po petih letih uh, boja proti krizi, Menimo, da je socialni stebr ekonomske in monetarne unije zelo pomemben, ampak eh, tukaj gre pravzaprav uh, za poraz uh, socialne dimenzije. Uh, namreč gre za uničenje vsega, za znižanje pokojnin, za znižanje plač, za odpuščanje in tako naprej. Uh, rezultat je še večja brezpaselnost. Uh, in eh, še večja revščina. In rezultat je vedno enak. Ko komisija in pa države članice govorijo o ustvarjanju novih delovnih mest, o spodbujanju rasti, eh, vedno sledijo novice o novem višku eh, na področju brezposelnosti. Takšna je torej stvarnost. Zato prosim, da prenehate z tem olepševanjem evropskega projekta, raje poskrbite za podporo evropskih državljanov, kajti ti ne morejo prenesti vsega. Dovolj je bilo in brez uh, ustreznih sredstev in brez politične volje evropskega projekta ne bo več. Hvala lepa. Besedo ima gospa Ferreira za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod komisar. Eh, v Evropski uniji se ukvarjamo z veliko brezposelnostjo. 57 eh, odstotkov brezposelnih je med mladimi v Španiji, eh, več kot 70 odstotkov v Grčiji. To so rezultati napačne politike, hkrati pa je to tudi rezultat asimetrične politike. Javna sredstva ne moremo uravnovesiti, v eh, času recesije. Ne moremo izboljšati konkurenčnosti v srednjeročnem eh, pogledu. Zaradi tega vam zastavljam vprašanje. Kdaj bo komisar Evropskemu parlamentu predložil to, kar bi moral predložiti že eh, zdavnaj po zaključkih sveta leta 2012? Namreč potrebujemo socialne kriterije, ki se bodo usredotočili na brezposelnost, na revščino in tako naprej. Brezposelnost eh, ni spremenljivka. Brezposelnost eh, mora biti del politike za reševanje krize. Tukaj gre za notranjo spremenljivko, eh, ne gre za politiko prilagajanja. Najlepša hvala, gospod Bilbaoni. Eh, zaradi tega dobi besedo gospod Blum za minuto in pol. Najlepša hvala. Gospa predsedojoča, zelo zanimivo je bilo prisluhniti tej razpravi. Zdi se, da parlament meni, da denar eh, pada z neba in da ga bo vedno dovolj. Slišali smo že vse o revščini, vse o brezposelnosti in vse te izjave seveda držijo. Ampak naj vam povem, zakaj do tega prišlo. Imamo eh, nek eh, zanimiv sistem gospodarstva, ki vključuje socialno dimenzijo recimo v Združenem kraljestvu plačujemo uh, eh, posem sposobnim ljudem uh, dodatke za to, da lahko sedijo doma in s tem vodimo gospodarstvo v slepo ulico. Eh, zato, da bi se temu zaprostavili, pa imamo 20 odstotni davek na dodano vrednost in tako naprej. Edini pravi način za izhod iz krize je rast. In eh, v tem parlamentu smo storili vse, kar je mogoče, da bi preprečili rast gospodarstva. Nimamo več eh, pravega eh, kapitalizma. Uh, imam prijatelje, ki imajo uh, Eh, površine tisočih uh, hektarjev uh, in prejemajo dodatke. Seveda vlada revščina v Evropski uniji. Prosim, ukinite obdavčevanje in nehajte govoriti o tej uh, skupnosti in o blagini in poskrbite za to, da bodo mladi imeli delo. delo. Gospod Tusas. Hvala lepa. Seveda bi Evropska unija morala poskrbeti tudi za delavce, namesto da je do njih sovražna. Mislim, da je to pravzaprav ključnega pomena. V Evropi se monopoli krepijo, izkoriščajo svoj dobiček. Tako imenovani socialni stebr v Evropski uniji in Evropski monetarni uniji jasno kaže, da pravic delavcev ne spoštujemo delavce pravzaprav sposabljamo in jih potem samo izkoriščamo. Socialna varnost, kaj to sploh je? Ljudje pravzaprav ne morejo več živeti od pokojnin. Ogromno ljudi je brezposobnih, ogromno ljudi živi na pragu revščine. Državljani v Evropski uniji so izčrpani zaradi tega. Obstajajo načrti za to, da bi poglobili Evropsko monetarno unijo, ampak mislim, da ti načrti spoh niso povezani z interesi državljanov. Evropa je samo reakcionistična. Pravzaprav se bo delovni razred v Evropski uniji samo še bolj moral boriti. Hvala. Poleg tega pa obstaja zamisel o tem, da je Evropska unija nekaj, kar lahko spremeni zadeve, še posebej, ko gre za samo strukturo upam, da Evropska unija ne bo več delovala proti državljanom. Hvala. Hvala lepa, gospod Cerkas. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, z vsem dolžnim spoštovanjem bi vam rad povedal naslednje. Vaša prisotnost tu v dvorani in vaše besede nas pravzaprav zelo skrbijo. Mislim, da bi bilo dobro, če bi bil z nami komisar, ki je pristojen za socialne zadeve, ne pa komisar za gospodarske zadeve. Poleg tega nas moti, da danes z nami ni sveta. Slišali smo vaše besede, čakamo še na konkretne predloge, načrte, časovnice. Vi ste seveda dolžni pripraviti to še pred svetom, ki bo zasedal junija. Mislim, da smo pravzaprav priča celi poplavi besed in suši konkretnih ukrepov že komisarju Andorju sem to povedal, ampak kolegi komisarju se enostavno s tem ne ukvarja. Predsedujoči svetu in vi morate enostavno razumeti, da se nahajamo v kritičnem trenutku, da smo pravzaprav v dramatičnih okoliščinah. Socialnega stebra nimamo in to je proti gospodarski logiki, proti pogodbam. Jasno se vidi, da izgubljamo produktivnost, da zaostajamo v Evropi in vse to je tisto, kar potem povzroča tudi celotno dramo zaradi brez brezposelnosti, enako velja tudi za davčne politike. S tem uničujemo socialni kapital v državah članicah. Več priseljencev ste rekli ne. Gospod komisar, potrebujemo naše državljane, mlade, ki so dobro izobraženi. Gospod komisar, očitno ne razumete, da smo v stanju, ko se problemi še povečujejo. Pa ne gre samo za socialne, temveč tudi politične probleme. Potrebujemo konkretne kazalnike, na podlagi katerih bomo ocenjevali trenutno stanje. Mislim, da bi morali storiti več tudi na drugih področjih, ne samo na gospodarskem področju. Ekonomsko-socialni odbor je prav tako pomemben kot svet ECOFIN, zato bi morali prisluhniti tudi njim. Potrebujemo zdravo gospodarstvo in zdravo politiko, potrebujemo multiplikatorje, ki bi jih obdelovali na drugačen način, potrebujemo tudi uh, avtomatične kazalnike. Potrebujemo predvsem ustrezen sistem, ki bo v prihodnosti zagotovil, da se spoštujejo socialne določbe iz pogodb in da bodo ljudje prav tako pomembni kot drž gospodarstvo in finance. Hvala. Hvala, gospod Koferati, za eno minuto. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Že dolgo časa doživljamo krizo in ta je spostavila dva problema. Kot prvo, brezposelnost se povečuje, dela vse manj, druga zadeva pa je vse večja revščina. Ljudje pravzaprav nimajo več možnosti živeti dostojno življenje v tem delu Evrope. Uh, Zato se mi zdi, da bi komisija morala storiti več. Sprejeti bi morala ustrezne ukrepe za to, da razreši oba problema, vendar tega ne počne. Kar zadeva rast in zaposlovanje, obstaja samo ena glavna pot in sicer, da gre za dodatne izredne naložbe, vendar tega nikoli niste upoštevali. Kar zadeva socialni steber, o katerem danes zapolne govorimo, Mislim, da potrebujemo nove instrumente. Instrumente, s katerimi bomo lahko zaščitili najbolj ranljive osebe, ko te izgubijo delovno mesto ali ko delovnega mesta ne najdejo. Socialna kohezija je izjemnega pomena za konkurenčnost. Brez kohezije bo naš del sveta razpadel. Ne bomo dosegli pozitivnih rezultatov v Evropi, niti danes, niti v prihodnosti. In upam, da boste hitro spremenili trenutni trend. Danes do povdne, na žalost, če nisem videl nobenega znaka v tej smeri. Hvala. Hvala lepa, gospa Regnar. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovana komisarka, neposredno bom. Potrebujemo ta socialni steber in to hitro. Pika, konec. In to sedaj. Dejstvo je, da so evropske države vedno bolj različne. Revni so revnejši, bogati bogatejši. In kdo plačuje tisti, ki ima najmanj? Nič imam proti vam, gospod komisar. Dobro je, da ste z nami danes, da razpravljamo. Dobro pa bi bilo, če bi bil z nami komisar za socialne zadeve. Tudi ministri za socialne zadeve bi morali biti bolj vključeni, ne pa samo ministri Ekofin. Zato mi je žal, da sveta danes ni. Socialni steber je konec koncev investicija. Gre za to, kaj se počne in kakšni so načrti. In to nam manjka. Ne zahtevamo nič posebnega, ne gre za revolucionarne ideje. Tukaj mislim na izvajanje Lizbonske pogodbe. Nekega dne moramo to uresničiti, resnično imeti socialno tržno gospodarstvo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Darden, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, govorimo o socialnem stebru in Dobro je, da smo ga končno uvrstili na dnevni red. Dejstvo je, da nujno potrebujemo socialni steber, če želimo spostaviti ravnoteže med socialno in gospodarsko politiko v Evropi, če želimo ponovno vzbuditi zaupanje v državljanih in zagotoviti več solidarnosti. V vsebino bi lahko seveda stlačili veliko posameznih vprašanj. Sam bi se zauzel predvsem za minimalne socialne pravice v Evropi. To zahtevamo že več let. Še posebej želimo uveljaviti minimalno plačo, to sem zapisal tudi v svojem poročilu izpred treh let. Potem minimalne pokojnine. Tudi to smo omenili v poročilu, v katerem smo se odzvali na zeleno in belo knjigo. Potem minimalne plače v Nemčiji, na primer, komisarju Andorju in svetu sem naslovil vprašanje s tem v zvezi, namreč izogniti se treba socialnemu dumpingu med državami članicami Evropske unije. Mislim, da vedno potrebujemo ogromno časa za oblikovanje neke politike na evropski ravni. Dolgo časa ponavadi traja, da svet in komisija spoznata, da ima Evropski parlament prav. Kdaj bo evropska monetarna politika postala bolj solidarna in socialna, to vas sprašujem. Hvala lepa, gospod Kitjere, sprijeto za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, z današnjo razpravo dokazujete, da bi komisija morala storiti več na socialnem področju. To ste rekli že v svojem uvodnem nagovoru parlament se tega zaveda, ampak mislim, da komisija enostavno ni zmožna priznati, v kako hudih okoliščinah smo, da potrebujemo drugačne ukrepe, kot ste jih sprejemali do sedaj za boj proti krizi. Oblikovali ste gospodarsko strategijo, ki je v popolnem nasprotju s tem, kar Evropska unija potrebuje. Namesto, da bi spodbudila gospodarsko rast, samo slabša zadeve in veča neenakosti med državljani. Potrebujemo dodatne gospodarske usklajevalne ukrepe, ukrepe z področja finančnega upravljanja, vendar morajo ti ukrepi pomagati Evropi pri iskanju poti iz krize. Istočasno potrebujemo socialno politiko, to je naš parlament zahteval. Mislim, da je sramotno, da ste predstavili sporočilo na to temo v obliki, kot ste ga. Gospod komisar, ali boste še naprej izvajali politiko palice in korenčka? Mislim, da bi morali polagati račune tudi državljanom. Potrebujemo socialno politiko. Govoriti je treba tudi o avtomatičnih stabilizatorjih na področju zaposlovanja minimalne plače, ko gre za konkurenčnost in socialno kohezijo. Mislim, da bi morali storiti nekaj več, ne pa da puščate socialno vprašanje vedno ob strani. Sicer bomo ceno visoko plačali na naslednjih volitvah. Hvala lepa, gospa Bilbao Barandika. Minuta in pol. Zadnja pred postopkom pritegnite pozornost predsedujočega. Hvala lepa, gospod komisar. Evropska monetarna unija bi morala okrepiti socialni model v Evropi. Socialni model je pravzaprav značilnost Evropske unije. Je nek način delovanja ukrepanja, napredovanja v svetu. Evropa pomeni razvoj, vendar razvoj na podlagi vrednot. To je projekt za državljane. Zato je načela socialne kohezije tisto, ki skupaj s trajnostjo in priznavanjem predstavlja ključne elemente strategije EU 2020, ki ne bi poskrbeli za to, da bi Evropska unija postala vodilna na globalni ravni. Evropska monetarna unija bi lahko seveda pomagala pri doseganju tega cilja. Boriti se je treba proti špekulacijam na finančnem področju, proti socialnemu dumpingu. Evropska unija vrčuje zmanjšuje sredstva. Namesto tega se mi zdi, da bi morali imeti Evropsko unijo, ki bi poskrbela za večjo integracijo 27 držav članic, ki bi zagotovila tudi vse socialne pravice državljanom in državljankam, tem poskrbila za zaposlovanje. Evropska unija, gospod komisar, bo uspešna samo, če bo temeljila na zaupanju, zaposlovanju, solidarnosti, priznavanju in spoštovanju vseh tistih, ki oblikujemo Evropsko unijo. Potrebujemo skupne standarde, instrumente, ki bodo okrepili okrepili naše zmogljivosti v boju proti skupnim izzivom. Izkoristiti moramo vse znanje, ki ga imamo na voljo. Mislim, da bi se morali vrniti nazaj na temelje, na katerih temelji naša Evropska unija. Gospod komisar, mislim, da bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za to, da osebe, ki doživljajo hude čase v Evropi, ne bi tako trpele. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Gospa Jazlovjevska za eno minuto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 krizi. V vseh dosedanjih razpravah o krizi se o socialnem vidiku nismo pogovarjali, kajti ključnega pomena je bilo, da spravimo v red finančni svet. Osredotočali smo se predvsem na preprečevanje krize. To pa je potem povzročilo socialno krizo. Socialno krizo vidimo v Grčiji, v Španiji in tako naprej. Evropska monetarna unija bi morala biti dopolnjena z socialnimi naložbami, kajti to je strateškega pomena iz dveh razlogov. Kot prvo bi moramo seveda zagotoviti gospodarsko rast v Evropi. Kratkoročni ukrepi morajo biti dopolnjeni seveda z Evropsko socialno strategijo in z Evropsko strategijo za naložbe. Vzpostaviti je treba ustrezne nadzorne sisteme tudi na socialnem področju, tako kot na gospodarskem področju, da bomo lažje spremljali ukrepe, ki jih izvajajo države članice na tem področju. In kot drugo, prave unije ne bo brez socialne konvergenčnosti. Vidimo, da je tisto, kar je v preteklosti veljalo za konkurenčno prednost v času krize, postalo socialni dumping. To pa vodi v protekcionizem. Če želimo spodbujati mobilnost v Evropski uniji, moramo spodbujati tiste instrumente in pogoje, ki bodo omogočili razvoj držav članic tudi dolgoročno gledano. S tem bomo poskrbeli tudi za boljšo socialno konvergenčnost. Hvala. Hvala lepa, gospa Prendergast komisar rehn je seveda zavezan temu da nas popelje po poti ki vodi v eno rešitev ki bi veljala za vse ustraja na gospodarski politiki vendar se mi zdi da rezultati na terenu kažejo da to ne deluje videli smo tudi kako smo izgubili na področju socialnega in intelektualnega kapitala. Stopnja brezposelnosti je zelo visoka, predvsem pa je takšna zaradi ukrepov, ki smo jih sprejemali. Ukrepi, ki ste jih sprejemali zato, da bi rešili finančni sektor, so privedli do katastrofalnih rezultatov drugod. Potem je tu še vprašanje dvostranskih pogod med državami članicami in komisijo. Gospa, bi lahko prosim govorili nekoliko bolj počasi, kaj ti tolmači vam komaj sledijo. Of competitiveness. ko gre za dvostranske pogodbene odnose med komisijo in državami članicami ter ukrepe, ki izhajajo iz teh sporazumov, se mi zdi, da bodo ti samo poskrbeli za to, da parlament ne bo imel besede pri tem. Države članice bodo na podlagi teh dvostranskih sporazumov s komisijo samo še zmanjšale socialne in delovske pravice in s tem poskrbele za slabše socialno stanje delavcev. Mislim, da bi morala Evropska unija sprejeti ustrezne ukrepe za to, da se odpravijo socialna neravnovesja. Potrebujemo resnično socialno konvergenčnost in solidarnost. Hvala lepa in se upravičujem za prehitro govorjenje. Hvala lepa, gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Evropska unija je unija suverenih držav. Te države so vzpostavile skupaj skupino, gospodarsko skupino, finančno skupino, ki temeli na pogodbah. Kar zadeva Evropsko monetarno unijo, se mi zdi, da bi morali spoštovati vse določbe, da ne bi smeli oduzemati nacionalnim vladam in parlamentom možnosti, da odločajo o svojih gospodarskih in socialnih politikah. Storiti bo treba konkretne korake, na poti, ki vodijo v Evropsko monetarno unijo. Francoski predsednik je predlagal to vrstne ukrepe, ampak ti ukrepe niso izvedljivi, če ne bomo spremenili pogodbe, kar pomeni, da bodo naši državljani morali to enostavno sprejeti. Zaupanje v evropski projekt zelo hitro izginja v vseh državah. Državljani vse bolj verjamejo v to, da so vlade in parlamenti na nacionalni ravni bolj zmožni za reševanje problemov, s katerimi se soočajo. Centralizirano sprejemanje odločitev ni skladno s tem, kar naši državljani želijo. Zato bi morali morda poiskati druge načine, kako zagotoviti usklajevanje sodelovanja med državami članicami. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Nedavno smo dobili Nobelovo nagrado za mir, ne samo za dejanja preteklosti, čeprav razumem, predvsem za izzive, priložnosti za prihodnost Evrope, da jo oblikujemo v miru. In k temu spada predpogoj tudi socialni mir, socialna kohezija. V imenu komisije ste podali odgovore na ta vprašanja. Torej, investirati moramo v zdravje. Tukaj je veliko priporočil, ki prispevajo k temu, da bi bila Evropa bolj socialna. Investicije na zdravstvenem področju, investicije v človeško zdravje, so investicije v delovno silo in investicije v gospodarstvo. In to prinaša socialno kohezijo. Dan danes pa vidimo, da delamo ravno nasprotno od tega, kar ste tako dobro opisali v tem dokumentu. Države članice pozivate, da naj krajšajo socialne pravice, namesto da bi z rezničnimi programi spodbujali k razvoju socialne Evrope. V delovno silo v ljudi in od so, socialno kohezijo. Dokument je na voljo, vendar pa potrebno ga je tudi uresničiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Še gospa Jakonsari za zaključek. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če želimo ohraniti Evropsko monetarno unijo, potem je nujno, da upoštevamo tudi socialno dimenzijo. Slišali smo, da pravzaprav do sedaj sploh nismo bili priča temu, da bi tudi socialno razsežnost upoštevali tako, kot bi jo morali. Naša konkurenčnost je seveda v veliki meri odvisna tudi od tega, ali bomo zmožni ohraniti svoj socialni model. Tudi od tega, ali bodo ljudje sploh ostali na trgu dela. Več ljudi, ko zapusti trg dela, manjša je rast in manjša je naša verodostojnost. Večina v parlamentu in mislim, da tudi v komisiji si želi, da bi imeli na voljo bolj demokratično, pravično Evropo, socialno trajnostno Evropo. Obstaja sicer konkurenčnost med temi posameznimi cilji, ampak zagotoviti bi morali nekaj bolj praktičnega, da bi spodbudili tudi socialno področje. Hvala lepa, sedaj pa gospod komisar za zaključek razprave. Hvala lepa, gospa predsedujoča spoštovane članice in člani. Predsednik Baroso in komisar Andor sta me prosila, da se odeležim te politične razprave. Sam sem se strinjal s tem, da bom spremenil svojo agendo, zamenjal sem sestanke v Bruslju. S tem sestankom v Bruslju seveda trenutno pripravljamo priporočila za vsako posamezno državo, ki bomo predstavili prihodni teden. Sam dajem velik pomen tudi socialni agendi v Evropski uniji. Mislim, da je socialna razsežnost gospodarske in monetarne unije zelo pomembna. Če smem, bi se odzval na določene zadeve, ki jih je izpostavilo več poslank in poslancev. Gospa Kornelisen je omenila točkovnico, kako okrepiti socialno razsežnost v kontekstu gospodarskega upravljanja. Po mojem mnenju imamo na voljo dovolj manevrskega prostora, da tudi socialno razsežnost vključimo v obstoječe instrumente z področja gospodarskega upravljanja. Naprimer, ko gre za točkovnico z področja zaposlovanja, ko gre za socialne kazalnike ki veljajo za trenutne instrumente. Na podlagi vsega tega bi lahko ugotavljali, kje se pojavljajo socialna neravnovesja, kje se pojavljajo socialne težave, to ste že sami omenili. In na tej podlagi bi lahko hitreje sprejemali korektivne ukrepe tudi z področja zaposlovanja in socialne politike. To vrsten okrepljen nadzor bi nam pomagal kot prvo, da zagotovimo večjo preglednost, ko gre za socialno politiko, predvsem, ko sprejemamo makro ekonomske ukrepe na evropski ravni, na ravni držav članic in kot drugo s tem bi tudi okrepili nadzor nad socialnimi politikami, s tem bi tudi hitreje odpravili morebitne večje težave. Mislim, da se lahko države članice v Evropski uniji veliko naučijo druga od druge. Postavljanje meril je pomembno, obstaja že na področju sociale in zaposlovanja. Lahko bi to uporabili tudi za ex ante ocenjevanje tega, ali potrebujemo kakšne makroekonomske reforme. Socialni vidik Evropske monetarne unije se bo potem odražal tudi v različnih konvergenčnih instrumentih, instrumentih z področja konkurenčnosti. Zagotoviti je treba dovolj socialne podpore, zato da bomo lažje izvajali te težavne reforme naprimer država članica, ki bi se zavezala k temu, da bo izpeljala zapleteno pokojninsko reformo, bi naprimer načeloma lahko prejela podporo za programe vseživljenskega izobraževanja, kajti s tem bi izboljšali tudi zaposljivost starejših delavcev. Številni ste omenili vlogo socialnih partnerjev. Nedvomno je socialna razsežnost Evropske monetarne unije povezana s tem, da se ukrepi vloga socialnih partnerjev. Kratkoročno gledano je udeležba socialnih partnerjev pri političnih razpravah in oblikovanju politik možno, zato ker bi s tem tudi izboljšali samo oblikovanje politiki in usklajevanje pri izvajanju tovrstnih politik. Kar zadeva sodelovanje socialnih partnerjev na nacionalni ravni, lahko povem, da se mi zdi to ključnega pomena in bi morali to sodelovanje še poglobiti. Je pa res, da je to v pristojnosti držav članic. V uvodnem nagovoru sem rekel, da bi morali storiti vse, kar je potrebno, zato da se borimo proti tej krizi brezposelnosti, še posebej problematična je brezposelnost mladih. Konkretne ukrepe bo treba sprejeti nemudoma in tudi kratkoročno gledano. Zagotoviti je treba dodatne spodbude za boj proti brezposelnosti mladih. Na voljo imamo, kot veste, tudi schemo jamstva za mlade. Ta schema je na voljo na evropski ravni. Že v nordijskih državah smo ponudili to pomoč. S tem mladi dobijo priložnost, da se zaposlijo, lahko seveda v okviru te scheme mladi dobijo delovno mesto ali pa se jim omogoči, da se udeležijo dodatnega izobraževanja oziroma usposabljanja. S tem se izboljša tudi položaj mladih, ko se ponovno vrnejo na trg dela. Po mojem mnenju je to tista najboljša praksa, ki bi jo lahko uporabili v celotni uniji zato bi se morali res osredotočiti na to schemo jamstva za mlade. Naj podarim še to, da je komisija za naslednji večletni finančni okvir predlagala, da bi vsaj 25 odstotkov sredstev iz kohezijskih skladov morali nameniti Evropskemu socialnemu skladu. Evropski socialni sklad bo imel proračun višji za 10 odstotkov in sicer sredstva bodo na voljo v višini 84 milijard evrov. Želimo spodbujati izobraževanje, usposabljanje, vse življensko učenje, okrepiti želimo socialno vključenost, želimo prispevati k boju proti revščini. Povrh vsega smo predlagali, da bi vsaj 20 odstotkov celotnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada v vsaki državi članici namenili za doseganje cilja, ki se nanaša na spodbujanje socialne vključenosti in boja proti revščini. Gospa Jakonsari, za vas po odgovoru v finščini. To, kar ste izpostavili, je res izjemno pomembno. Drži, da bi morali poskrbeti predvsem za to, da bo ekonomska in monetarna unija temeljila na trdnih socialnih osnovah. Evropski socialni model je pravzaprav utemeljen na tem, da bodo naša gospodarstva učinkovito delovala, da bodo oblikovala delovna mesta. Istočasno pa moramo seveda poskrbeti za to, da nikogar ne bomo pozabili ali pustili ob strani. Vsak bi moral imeti možnost, da se vrne nazaj na trg dela, da se ponovno vključi v družbo. Tako da, kar zadeva to, kar ste vi izpostavili, se strinjam. Socialna razsežnost je izjemno pomembna, je pravzaprav sama srčika celotnega vprašanja in komisija bi morala delati na novih predlogih. Hvala. Hvala lepa